poslancem. Hvala. Uh, uh, Dragi kolegi, glede na uro bomo kar takoj nadaljevali s skupnim zasedanjem z odborom Ekon. Točka na delnem redu je. Prosim, vse tiste, ki ne meravate zapustiti dvorano, da greste tiho ven, tako da bomo lahko mi nadaljevali z obravnavo točno na delnem redu. Nadaljevali bomo s preprečanjem uporabe finančnega sistema za, pranja, za pranje denarja in financiranje terorizma. Prosim še enkrat tiste, ki želite zapustiti dvorano, da jo zapustite zdaj, takoj, tako da bomo lahko nadaljevali z delom. Četrta direktiva o boju proti pranju denarja je bila sprejeta 20. maja 2015. Komisija je sprejela akcijski načrt za boj proti financiranju terorizma februarja 2016 in je pozvala države članice najprej začnejo izvajati direktivo in sicer do konca leta 2016. Predlogi sprememb, ki so bili predlagani v okviru spremembe tega predloga julija 2016 naslavljajo tako financiranje terorizma kot transparentnost za to, da bi zagotovili določene spremembe obstoječega okvira. Soporočevalci so predlagali 49 manjajo. Vse skupaj jih imamo zdaj 467. Zdaj pa čakam na kolege iz odbora Ekon, gospod Gojterji zanima me, če bi želeli kaj dodati, v nasprotnem primeru bom besedo kar takoj dala soporočevalcem. Ja, želel bi dodati to, da je to zelo pomemben korak naprej. Spominjam se mm, kakovostnega dela, ko, ki smo ga upravili, ko smo se pogovarjali, pogovarjali o direktivi. Besedilo bo močno dobro in upam, da bomo kar se da hitro začeli s trialogi. Boste vi predstavali par video? Normalno bomo začeli, gospod Karinš, besede, besede je vaša, vi ste pričevalec odboru EKOM. Uh, Hvala, lepo pozdravljeni vsi. Kot je povedal predsedujoči, imamo v prvotnem poročilu tam okoli 40 amandmajev in potem še 460 naknadnih amandmajev. In tisti, ki smo delali na tem poročilu, smo pravzaprav iste osebe kot tiste, ki, smo, ki so delali na četrti direktivi pred parimi leti. Amandmaje mislim, da kažejo, da je razmišljanje o tej hiši zelo podobno. Vsi smo predani temu, da izboljšamo zakonodajo in na ta način izboljšamo boj proti pranju denarja in, in financiranju terorizma, želimo preprečiti to vrstne nezakonite dejavnosti, kar nekaj predlogov sprememb smo dobili zlasti glede členov 30 in 31, ki se nanašata na registr podjetij. 31. člen pa se nanaša na uh, eh, registr skrbniških skladov, tega člena zadnjič nismo uspeli sprejeti. Na teh predlogih zdaj delamo tudi se poročevalci v senci, dva sestanka smo že imeli, še več jih bomo imeli naslednji teden. Naš cilj pa je, da poskušamo to delo hitro zaključiti. Ocenjujem pa, da poskušamo poskrbeti, da bo tudi javnost imela dostop do teh registrov. Jasno je, da bomo oziroma da lahko pričakujemo tudi kar nekaj vprašanj strani sveta v okviru trialogov in a, tega o amandmajih nismo zaenkrat uporabljali. Sicer kaj se zgodi, ko skrbniške sklade uporablja kot inštrument z, v okviru zapuščine in če ima potem v svojem imenu a, to vrstni skrbniški sklad. A, neka mladoletna oseba, to zna biti problematično. Skratka, menim, da moramo poskrbeti za učinkovitost teh registrov. Register moramo uporabljati, ko pride do nekega toka denarja, ki mu moramo potem, ki mu moramo potem slediti. Ne vem, morda se sicer nekateri. Eh, ki so predlagali te predloge, ne strinjajo z vano, da to ne sme biti samo neka možna rešitev. Eh, delali smo torej na tako 30 kot 31 členov, zavedam se, da vsi ne bojo zadovoljni z vsemi elementi tega kompromisnega predloga, ampak v parlamentu mislim, da imamo zelo podobna stališča. Kot soporočevalca oziroma kot superračevalec bi zares pozval k temu, da ne zaveramo legitimnih eh, poslovnih dejavnosti v Evropski uniji. Mislim, da se tudi soporačevalec s tem strinja. Mislim, da se s tem strinja tudi večina. Ne želimo preprečevati legitimnega poslovanja podjetij. Tako da moramo najti zares pravo ravnoteže med tem, da zaustavimo nezakonite dejavnosti, ne da bi pri tem posegali uh, v poslovanje legitimnih podjetij. Evropa mora biti prijazna do podjetij, ampak želimo, da vsi spoštujejo pravila. Če morajo evropska podjetja biti zavedena v te registre, potem mora isto veljati tudi za tuja podjetja, ki poslujejo v Evropski uniji. Trenutno se pogajamo o teh predlogih sprememb, ki so zelo številni in zanimivi. Nekateri so sicer predlagali, da registri ne bi bili posem odprti za javnost. Se pa mislim, da vsi strinjamo s tem, da so registri, ki jih je predlagala komisija, to pod dobra ideja. Vprašanje je, kako najti najboljšo možno rešitev, ki bo kot nam kot parlamentu dala tudi dobro pogajalsko izhodišče z državami članicami. Seveda pa je tudi interes v držav članic, da se ta zakonodaja sprejme. To je zelo uh, pereča tema trenutno v Evropski uniji. Toliko za enkrat z moje strani. Najlepša hvala, Judith Argentini. Je naslednja poročevalka v odboru Libe. Ja, najlepša hvala. Bi želela dopolniti to, kar je povedal soporočevalec. Tudi vi ste bili tam, ko smo se zadnjič pogajali. Zelo težko, ampak, zelo težko je bilo dobiti ta registr, da se ga vključijo v zakonodajo, ampak nam je uspelo. Pozitivno je, da tako komisija kot svet želite narediti korak dlje. Ta parlament, vse tako se kaže, bo z večino ta predlog poskušal potisniti še dlje, tako da bo imeli tudi javne registre za skrbniške sklade na ta način se bomo malce odmaknili od tega anglosaškega pristopa, um, da bi vključili tudi vse druge inštrumente, ki jih imajo v Evropski uniji, ki delujejo podobno kot skrbniški skladi. Zelo težko je ugotoviti, katere strukture delujejo na točno tak način. To so torej dobre novice. Naslednji teden bomo imeli zopet sestanek poročevalcev v Senci, kjer se bomo morali pogovoriti tudi o temi anonimnih predplačenih kartic in a, o internetnih a, in neinternetnih plačilih. Organizacije elektronskega plačevanja se. A, močno lobirajo v zvezi s tem, želimo pa predvsem zagotoviti, da se to vrstna orodja ne bi zlorabljala strani teroristov. Ogromno predlogov sprememb je podala tudi progresivna eh, stran tega parlamenta, zelo sem hvaležna za te predloge, smo pa poskušali tudi biti zelo jasni glede tega, da morajo soporočevalci skupaj najti način, kako naprej in skovati nek kompromis pod katerega se bo lahko podpisala večina. Del, velik del te naloge bo do pogajanja svetom. Način, eh, kot mi obravnavamo transparentnost, eh, morda ni nekaj, s čimer se bo svet strinjal. Toliko za enkrat. Eh, so pa ta pogajanja veliko lažja zaradi prvič panamskih dokumentov in terorističnih napadov. Zaradi teh dogodkov so pogajanja hitrejša. Najlepša hvala, odlično je, da imamo ambiciozno skupno stališče, ki je deležno večinske podpore. Petr Zimon, skupina SND. Hvala lepa. Najprej hvala poročevalki za odlično pravljeno delo. To je resnično dobra podlaga z skupno iskanje kompromisov. Na prvih sestankih poročalcev Senci sem bil prepričan, da bomo izboljšali trenutno stanje in to je tudi potrebno, kot vsi vemo, po razkritju iz Paname. Nekaj točk strani S in D, kar se tega osnotka tiče, osrednji register pozdravljamo, pozdravljamo, da kar se tiče vsega, upravičencev napredujemo, vendar pa bi tukaj šli nekoliko dlje kot predlaga poročevalka. Tukaj imamo običajna podjetja in pasivna podjetja. Tega mi ne bi imeli tako, raje bi imeli enotno mejo 10 odstotkov deležev za vsa podjetja kot usmeritev, kot smernico za gospodarski interes. Izredno pozdravljamo, da pri primeru, da ni gospodarskega interesa, potem to tudi eksplicitno imenujemo v registru. Vendar pa tudi tukaj bi šli nekoliko dlje in bi kršitve takih pravil tudi sankcionirali. Kar se tiče dostopa do osrednjih registrov, ekonomskih upravičencev, bi bilo pozitivno, če bi poenotenje osrednjega registra in odprtje za podjetja bilo možno. Kajti jasno je, pranje denarja in terorizem se ne ostavlja na mejah. Vendar pa tudi najboljši register ne pomaga, če ne zagotovimo, da bodo vsi pristojni organi in vsi akteri imeli neposreden brezplačen dostop do podatkov, da bodo lahko opravili svoje delo. Predlagali smo ustrezne predloge sprememb, za vsa ostala pa menimo, da je edina ovira za uporabo registra predhodna registracija. In potem tudi manjša pristobina, vendar pa to samo zato, da se pokrijejo stroški upravljanja s tem registrom. Kar se tiče skrbniških skladov, to tudi obravnavamo, pa mislim, da moramo razširiti področje uporabe kot je to v osnutku poročila. In to lahko podpremo. Prav tako pa bi potem tudi informacije morale biti dostopne javnosti. Potem pa tudi predlog sembe 33 poročevalke nepremičnine so seveda idealne za pranje denarja in temne posle. Vendar pa mislim, da bi bilo dobro, če bi nepremičninske registre in registre zemljiš povezali. To bi bilo potrebno storiti, da bi se izognili temu. Potem pa izpostavljene osebe, tudi tukaj smo zajeli samo politike, še pa posebno nogometne like. In škandali v zadnjih nekaj letih pa kažejo, da bi gotovo vsega, morali seveda temeljito nadzorovati politike, vendar pa bi morali zajeti tudi druge skupine, profesionalne športnike, tudi regionalne, oprostite, skupnosti, veroizpovedi in tako dalje. Potrebno bi bilo uvesti nadzor tudi za njih. In potem še kar se tiče delegiranih aktov, glede davčnih oaz, Tukaj smo se pogovarjali s komisijo in pokazalo se je, da je trenutno to samo kopija priporočil, ki smo jih že imeli. Tukaj si želimo več ambicij, sicer bo tudi v prihodnje možno samo zavrniti tak seznam. Hvala. Thank you. Thank you. Najlepša hvala, Molin Goldmajer. Želi besedo v, v, v, v imenu poročevalcev v Senci za ELS. Izvolite. Ja, predsednik, lepe kolegine in on. Predsedujoči, kolegice in kolegi, najprej mislim, da je stališče Evropskega parlamenta pomembno. Želimo prispevati k temu, da bomo imeli še več jasnosti. Z moje strani pa želim seveda povedati tole. Seveda zveni dobro, če bi zajeli šport, nogomet in podobno, vendar pa to je običajna zakonodaja. Že tako ali tako ni dovoljeno delovati koruptivno ali podkupovati druge. To je zakonsko že urejeno v vseh državah članicah, je prepovedano. Bistveno je, da politiki, mi, moramo prevzeti odgovornost, ker imamo dostop do dokumentov in ker smo na javnih funkcijah. Torej, moramo to reševati. Podkupovanje, korupcija ni nikoli dovoljena, pa naj se gre za športnika, nogometa, eh, no, oprostite, nogometaša, teniškega igralca. To je tako ali tako že prepovedano. Zato tega ni potrebno ločeno omenjati. Mi, Politiki pa imamo drugačno funkcijo, naše funkcije imajo drugačen pomen. Morda bi torej morali biti bolj vsebinski in na to gledati manj z vidika javnosti. Da bomo torej uredili to, kar je pravno potrebno in pomembno, zato da bomo poskrbeli za to, da bomo se izognili koruptivne uporabi finančnih virov. Kar se tiče našega stališča ELS v odboru Libe, kako torej se ukvarjamo s terorizmom in organiziranim kriminalom. Tukaj naj se gre za davčne oaze ali možnosti skrivanja za zapletenimi strukturami, skrivati identiteto, ko potem ne vemo, kdo tiči za kakšnim računom, tukaj moramo nekaj storiti. Tudi, kar se tiče nakupa kulturnih dobrin, kar se tiče nakupa nafte, zlata za uporabo terorističnih ali organiziranih kriminalnih dejanj tukaj moramo še prav posebno pozornost pripisati temu, kajti tukaj gre za milijarde, s katerimi zločinci potem pahnejo celotne države v nevarnost in ogrožajo človeška življenja. Thank you very much. Najlepša hvala, Ana Gomes. Uh, we, uh, ja, mi smo predlagali nekaj predlogov sprememb. Zato, da bi zagotovili, da bomo imeli javni registr podjetij in skrbniči skladov z minimalnimi informacijami, ki bodo dostopne tudi za javnost. In želim se samo pridružiti temu, kar so povedali naši soporočevalci in sicer, da smo na dobri poti, da dosežemo dogovor v zvezi s tem. In želela bi se zari zahvaliti soporočevalcem za opravljeno delo. Eh, prav tako smo predlagali, oziroma sama sem predlagala predlog spremembe in še vedno ustrajam na tem, in sicer, da bi rešili področje uporabe registra tudi na eh, tuja podjetja, ki v Evropski uniji sklepajo določene poslovne odnose, ki morajo biti formalizirani, naprimer kupovanje nepremičnin in podpiranje bančnih računov. Če bi sprejeli ta amandma, bomo zares imeli globalni učinek, ker zadeva transparentnost poslovanja podjetij. Monika je to tudi je omenila, kako pomembno je to ne samo z vidika boja proti korupciji in utaje davko, ampak tudi, da preprečimo terorizmu in pa mednarodnim kriminalcem, da izkoriščajo naše sisteme. Vemo, da ne zlorabljajo samo skrbniških skladov, ampak tudi podjetja um, slamnata podjetja, lažna podjetja ali pa tudi konkretna podjetja, preko katerih kupujejo premoženje, nepremičnine v Evropski uniji. To je sistem za pranje denarja, konec koncev. Če bomo zahtevali nekaj podrobnosti strani skrbniških skladov, moramo to storiti tudi za podjetja, ki poslujejo na takšen in drugačen način v Evropski uniji. In računam, da bo ELS to podprla. Prav tako smo predlagali določene medmaje za to, da bi premustili vrzel v četrti direktivi, kjer je lahko višji menedžer upravičeni lesnik, ko se upravičenega lesnika ne najde. Komisarko Jurova sem vprašala, zakaj je do tega prišlo in povedala mi je, da, da je to priporočil FTF to ni spremljivo, to se bo zlorabljala, po mojem mnenju. V moji lastni državi je edini del prve direktive boja proti denarja, ki jo je začela izvajati prejšnja vlada leta 2015, je bila ta vrzel. In ne iz dobrih razlogov. In tudi to vrzel moramo. odpraviti in mislim, da temu na svetu ne bi smeli slediti. Menimo tudi, da podjetja ne smijo sklepati pod, eh, odnosov s podjetji, pri katerih ne upra, poznamo upravičenega lasnika in ista velja za registre registri upravičenih lastnikov ne smejo sprejeti registracijo podjetij, kjer se lahko identificira samo um, višji menedžer. Po našem mnenju mora biti 10 odstotkov dobra indikacija upravičenega lasnika, ne glede na značilnosti tega podjetja. Glede tistih uh, subjektov, ki morajo izvesti postopek, postopek uh, skrbnosti. Želimo to razširiti na vse tiste, ki upravljajo premoženje drugih in eh, svetujejo v davčnih zadevah in pa pravne in fizične osebe, ki eh, trgujejo z eh, umetninami na različnih dražbah oziroma ki kupčujejo s temi umetninami na različnih platformah, freeportih. To je vse pogosto vse pogosteje uh, način, kako zaobiti finančne kontrole. Glede politično izpostavljenih oseb pa mora Evropska unija imeti svoj lasten seznam, ki ga morajo države članice posodabljati, pripraviti pa bi ga morala komisija. Banke in, podobne, in podobni subjekti kupujejo te storitve iz drugih podjetij, naprimer iz drugih držav, Dow Jones in tako naprej. In včasih so ti seznami netočni, tudi imen se ne zapiše pravilno. Komisija mora biti to zelo, zelo ambiciozna glede seznama jurisdikcij, žele pa bi zaključiti s tem, da smo predlagali amandma za to, da bi nacionalni državni organi opravili potrebno skrbnost tudi v zvezi s državljani tretjih držav, ki so se prijavili za državljanstvo oziroma status trajnega rezidenstva v državah članicah. To velja za te programe zlatih vizumov in pa sheme za investitorje. Najlepša hvala. E hvala lepa kot je poročevalec v senci LS že dejal, to ni kontroverzna podlaga, ki jo obdelujemo, vsi smo si enotni pri ciljih, ki jih imamo, da želimo se boriti proti terorizmu, proti utajovanju davkov, proti pranju denarja, želimo se bolje boriti proti temu in seveda je bolje, da anonimnosti ni in da zlorab ne bo. Tukaj se popolnoma strinjam. Sedaj pa v svojih pripombah bi se rad osredotočil na dva vidika, kjer pa morda popolnega soglasja še ni, vsaj ne ZKR. Prvo področje zadeva področje javnosti registrov, kar se tiče ekonomskih pravičencev. Zeleni so dejali, da imamo progresivno stran v parlamentu, ki je podala te predloge sprememb in da gre pritisk v smeri, da bi torej naredili javno vse podatke za vso javnost. To bi naj bilo progresivno, vendar pa včasih so bili progresivni zato, da so se zauzemali za varnost podatkov, za varnost zasebne sfere. In to se zdi sedaj že kar malo pozabljeno. Naj pa upozorim, tudi državljani, ki imajo svoje premoženje v podjetjih ali v skrbniških skladih, imajo pravico do tega, da lahko zaščitijo delikatne informacije. Ni prav neproblematično objaviti ime, datum rojstva in to narediti popolnoma dostopno za vse. Informacije v registru bi morale biti dostopne enotem za vse zbiranje finančnih podatkov in drugim uradom, ki so podobni tem enotam in vsem, ki lahko izkaže legitimni interes za uporabo teh informacij. Ampak tukaj mora biti pa konec. Spoh ne vem, zakaj bi dali podatke na voljo tudi tistim, ki nimajo legitimnega interesa za to. Očitno je pač tako, da bi lahko veliko ljudi imelo nelegitimne interese interesa za uporabo. Naprimer, ko bi šlo za tako imenovani customer poaching, ko bi želeli torej prestrašiti in odgnati stranke, pa potem tudi do kriminalnih združb, ki bi morda lahko izvajale ugrabitve ali pritiskale na te osebe. Da bi pa potem imeli izjeme, ki bi omogočale, da če bi kdo naprimer je pokazal, da je lahko žrtev izsiljevanja, da bi se to uporabilo, to že. Tisti, ki pa še ni bil žrtev, ki je premožen in ki bi potem dokazal, da bi zaradi tega lahko postal žrtev, to pa ne bi bilo dobro, torej to ni ravno premišljeno. Zato se zazujem za to, da bi ta vidik javne dostopnosti še enkrat premislili. Poročevalec ZRS e je že dejal, da v svetu tako ali tako to stališče ne bo šlo skozi. Druga točka, na kratko, vprašanje opredelitev, še prav posebno skrbniških skladov in podobnih institucij. Dejansko zaenkrat opredelitev ni. Pravimo, direktiva se navezuje na skrbniške sklade, ne vemo pa, kaj to so. To je lahko vse, kar je podobno. Temu. Kaj pa pomeni podobno? Podobno. Hm. To je popolnoma neopredeljen pojem. Nekoliko kome skrbi, ker je kolega Sven Gigol včeraj upozoril, da po nemškem pravu niso samo fondacije podobne, temveč so lahko to tudi združenja, tako da bi lahko tudi vsa združenja, velik del ali neznani delež združen bil vključen v to. In v bistvu to ni namenjeno njim. Tako bi potem preveč previdne finančne institucije onemogočale odprtje računa, naprimer, ker pač si ne bi želeli zopati podatke, ki bi vedeli, da bo registar javen. Torej, moramo zelo jasno opredeliti v direktivi, koga ta direktiva zadeva in koga ne. Tako, s tem končujem. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod Makovej. Mulțumesc! ca raportor <clears throat> ISIAR uh, pentru LIBE, pentru... Hvala. Kot poročevalka za EKR v odboru LIBE bi želela izpostaviti par vidikov. Prvo kot prvo, zelo pomembno je, da podpremo tiste medmaje, ki bodo poskrbeli za več transparentnosti, zlasti tiste, uh, v katerih smo se zazeli za identifikacijo, in uh, opredelitev upravičenih lesnikov in pa sledenje finančnim transakcijam. Sama sem v zvezi s tem tudi predlagala določene spremembe. Podpiram tudi to, da ima javnost dostop do informacij glede upravičenih lesnikov podjetje. Prav tako pa je treba zavarovati žvižgače to, ti timi sta tesno povezani. Glede pred, predplačenih kartic in pa njihove uporabe na internetu, to vrstna uporaba teh kartic uporablja zares grožnjo, oziroma predstavlja grožnjo za našo varnost, zato predlagam, da ukinemo izjemo, ki trenutno obstaja za Eh, stranke, ki na internetu uporabljajo to vrstne kartice. Predlagala sem, da bi eno leto po začetku veljavnosti direktive komisija vzpostavila platformo, preko katere bi javnost imela dostop do informacij glede oseb oziroma skupin, ki so bile predmet sankcij. Zato, da bodo pridobile pač zanimive informacije v zvezi s tem. Najlepša hvala. Ministr Vas, Alde. Uh, hvala, običajno govorim angliško, danes pa bom eh, govoril svojo divjo švedščino. Tako, eh, mina, bura, ko raportorana, fred, ali so to morali. Najlepša hvala soporočevalcem za odlično upravljeno delo. ponavljanje je mati vsega učenja, kot pravijo latinščini. Tu obravnavamo pranje denarja in to je področje, na kateremu nismo šli dovolj daleč. Smo pa se trdo borili v zadnjih letih na tem področju in odlično je, da imamo v svojih vrstah tudi dva do, dobro podkovana poslanca, ki se borite za nas. Te teme sicer poznamo že iz preteklih let, ampak nažalost jih druga stran ni želela spremeniti oziroma sprejeti. Najprej ne izpostavim to vprašanje glede skladov, skrbniških skladov, fidio komisij in tako naprej, ker, že, ker še vedno v naprimer Združenem kraljestvu pojavljajo določene strukture za to, da prikrijejo, kaj se zares dogaja. Druga zadeva, ki želim izpostaviti, pa so anonimne kreditne kartice in anonimne kartice SIM, ki omogočajo anonimnost pri eh, storitvi kaznjivih dejanj, čemu smo bili priča tudi v okviru panamskih dokumentov. Potem tretja zadeva je povezana s konceptom upravičenega lastnika, kjer se prikriva, kdo je dejanski lastnik in pogosto pač smo poskušali zagotoviti to, da se vzpostavi registr, ki bo zagotovil več transparentnosti, kaže, da nam bo uspelo, ampak panamski dokumenti kažejo na to, da obstaja še nekaj preprek na tem področju še vedno imate lahko račun v neki državi in se potem, in na, potem na evropski trg pridete preko tega računa iz tretje države. In proti temu se je zelo kompleksno boriti in nedavne razprave v zvezi s tem tudi kažejo na to, da obstaja neka pripravljenost za to, da se najdejo dobre rešitve. Če se bo delo zaključilo, kot se je začelo, mislim, da nam bo uspelo doseči dober rezultat. In še enkrat bi se želel zahvaliti soporočevalcem. Hvala. Uh, Hvala lepa. Gospoda Ješka ne vidim. Fabio Demasi, Gue. Eh, Hvala lepa. Kar se tiče nadzora nad politiki in nogometaši, sem politik, igram nogomet, torej jaz sem zajeto to, to vam lahko zagotovim. Hvala lepa poročevalcem za dobre kompromise. Mislim, da gremo v pravo smer. pri tem skupnem dogovoru, kaj točno moramo storiti. Naj tudi izpostavim, da ne gre za to, ali smo za podjetja ali proti njim. Videli smo, da tudi v dokumentih iz Paname veliko transakcij, ki smo jih imeli, je bilo tudi tukaj zaznati povezave s terorizmom. Torej, zelo pomembno je, da te vrzeli zapolnimo in da lahko potem razumno razlagamo državljanom, da smo storili vse, kar je bilo v naši moči. Naj povem tudi, da sem obživel sodelovati z Venerom Langnom in ostalimi v odboru za panske dokumente, vendar pa takega odbora si ne želim več. Zato tri točke, kjer mislim, da bi morali biti še bolj ambiciozni. Prvič. Veliko naših strokovnjakov v odboru za dokumente iz Paname, od Štiglica do ostalih, so bili popolnoma jasni glede enega od vprašajev. Potrebno je zapolniti vrzel, Jana je o tem že govorila. Ni razloga, zakaj podjetje ne bi moglo dejati, kdo je lastnik in če ne morajo sodelovati, potem tudi ne morajo pač poslovati v EU. Strinjam se tudi z mnenjem SND, da bi morali uvesti zakonodajo, ki vključuje tudi entitete, ki niso del EU. Prav tako so za nas pomembni pragovi. Mislim, da moramo biti bolj ambiciozni, kar se tega tiče, sicer lahko enostavno imamo nekaj ljudi, ki lahko zaobidejo zakonodajo. Tudi tukaj je gospod Štiglic bil zelo jasen našem odboru. In potem končno naj izpostavim, da smo dosegli predvsej napredka v zadnjih dneh naprimer vprašanje Freeportov je sedaj že zajeto. Prav tako pa menim, da je dobro, da so izjeme, ki so v zakonodaji, da se jih lahko tudi kot primer da pred sodišče in to so izpostavili tudi druge skupine, tako da mislim, da je tu široko soglasje. Potem pa končno dobro je, da smo se lotili vprašanja nepremičnin, mislim, da moramo zagotoviti, da bodo ti nepremičninski registri bolje povezani. In res, čisto za konec, samo še dve besedici o seznamu visokotveganih držav. Upravljanje denarja bomo na plenarnem zasedanju glasovali o zavrnitvi seznama. Nekatere skupine v tej, tem parlamentu še vedno niso sprejele odločitve. Želel bi jih prositi, kolege in kolegice, ki jih poznam, ker skupaj delamo in so resni, da podprejo odločitev, ki ste jo sprejeli Libe in nekom, da zavrnemo ta seznam, kajti projektna skupina za pranje denarja ni mogla v odboru za panamo razumno argumentirati, zakaj niso vključili države, kot so Bahami, naprimer, ker imamo podrobno poročilo, ki bo objavljeno čez nekaj tednov, kako je zakonodaja, ki je bila uveljavljena, neustrezno izvajana. Ne moremo razložiti, zakaj Paname, Bahamo ni na tem seznamu. Zaključite, prosim, pravi predsednik. Torej, vas prosim, da podprete, podprete stališče teh, teh odborov. No, right. Hvala lepa. Ne vidim nikogar drugega, tudi nimamo postopka, ne vidim nikogar po postopku KCI, tako da bi ta beseda poročalca Karinš, prosim. Hvala lepa. Rad bi se samo zahvalil in izrazil zadovoljstvo sodelovanja z vsemi poročevalci v senci. Zelo produktivno, zanimivo sodelujemo in eh, videli smo, da je razprava tudi zelo vsebinska. To ni vedno tako, še pa posebno, če nas je malo, tako kot tokrat. Nadaljevali bomo z dobrim delom in mislim, da bomo našli dobre rešitve, kar se tiče zakonodaje. Kot vedno, imeli bomo potem posamične točke, kjer se kakšna skupina ne bo strinjala, vendar pa gotovo se strinjamo, da potrebujemo tak tip zakonodaje za boj proti financiranju teroristov. Razlika pa je, da bomo sedaj dodali še te nijanse. Seveda moramo spoštovati razlike v mnenjih, vendar pa si ciljamo k istemu cilju. Hvala lepa. Aha, tudi komisija želi spregovoriti in z veseljem dobite besedo. Samo prosim, bodite zelo kratki, potem pa še soporočevalka. Soprečujem za to. Yes, sorry, thank you very much. Da, hvala lepa. Sem vodja ekipe za boj proti pranju denarja, GD pravosodje. Hvaležni smo za to, kar smo slišali in tudi to, kar smo videli v predlogih sprememb. Mislimo, da je tukaj zelo veliko dobrega materijala, na tem lahko delamo. Zahvaljujem se soporočevalcema in poročevalcem senci za konstruktivno delo. Seveda pa je kar nekaj točk, kjer bi lahko posredovala, vendar pa, ko gre naprimer za imenovanje direktorja in tako dalje, ko bi se želelo obiti pravila. Želimo pa seveda, da podjetja nadaljujejo s svojim delom, če so legitimna. Samo želimo si vedeti, torej, kdo je odgovoren. Tukaj želimo najti prave rešitve. Morda samo besedica za neposredovanje gospoda Demasija, kar se tiče visoko tveganih tretjih držav. Da, da, razumemo, kaj pravite. Razumemo vašo argumentacijo in vemo, da bi morali imeti boljšo metodologijo za boljši seznam na ravni EU. Temu smo zavezani. Bo pa to vzelo nekaj časa. V tem trenutku pa moramo biti zelo konstruktivni, sodelovati z vami, vendar pa po drugi strani moramo dovoliti sistemu, da bo uveljavljen. Ja, to ni današnja tema, pravi predsednik. Ja se upravičujem, pravi komisija. To bomo morali pripraviti. Odbora sta že sprejela odločitev, o tem bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Hvala. Argentini. Hvala lepa, Judith Sargentini. Hvala lepa, predsednik. Naj se navežem na Petra Simona Demasija Ano Gomeš, da bi si želela, da bi dobro glasovali naslednji teden, ko bo parlament pokazal komisiji z vsem dožnim spoštovanjem. To pa ni to, kar mi mislimo, da bi se znam. Tega ni držav mora biti. No, bomo videli, kaj se bo zgodilo jutri. Tukaj smo iz odbora Ekon in Libe. Sama prihajam tudi iz odbora za razvoj. Naj povem, tukaj gre za nezakonit tok denarja iz Afrike in drugih držav v razvoju, kjer ne plačujejo davko. Velika multinacionalka skuša se izogniti plačilo tako to je moja motivacija in zato potrebujem preglednost in zato se bom zato še naprej borila. Ikaero e priporočam, da so poročavce ugotovite, ki je sta glede preglednost, vendar pa čutim, da večina sledi namenu, da bi bili kar se da transparentni. Naslednji teden imamo še en sestanek s poročevalci v Senci. Veliko dela je potrebno še upraviti. Če želimo glasovati 25. januarja, bomo morali zavihati rokave. To bo predvsej veliki ziv. To je vse. Hvala lepa. Hvala lepa. Glasovanje je torej predvideno za 25. januar. Hvala lepa, sestanek je končan.